Gospod predsedujoči. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobro jutro, gospe in gospodje. Predlagam, da nadaljujemo. ELS in ALDE so mi poslali seznam imenovan v odbore in delegacije. Seznam bomo objavili v zapisniku in če do potrditve zapisnika ne bo ugovorov, potem bodo ta imenovanja tudi obveljala. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o evropskem patentu. Imeli bomo poročilo gospoda Rabkaja, uvedba enotnega patentnega varstva. Potem bomo imeli poročilo gospoda Baldazareja, enotno patentno varstvo in tudi poročilo gospoda Leneja, sodni sistem za patentne spore. Najprej bo dobil besedo gospod Rabkaj za 4 minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Izbrana druščina v izjemno velikem številu, pozdravljeni. Pred par tedni sem bil v svojem volilnem okrožju. Obiskal sem visokotehnološko in inovativno podjetje. Predstavili so mi tudi, koliko patentov so dobili. To je tako kot neke vrste Pavlov recept oziroma Pavlova reakcija se je zgodila pri meni, namreč kaj ti ravno o tem govorimo tukaj. Spontano so mi dejali, da tega ne potrebujejo jutri ali danes, ampak da so to potrebovali že včeraj. To potrebujejo zelo nujno, kajti podelitev enotnega patenta je na voljo že zelo dolgo, ampak zaščite nimamo zaščite ne potrebujejo jutri ali danes, ampak to so potrebovali že včeraj. Kolegice in kolegi, problem je naslednji. Po dolgi razpravi o enotnem patentu moramo ugotoviti, da določene institucije v Evropski uniji so poskusile vse skupaj spet zablokirati. To je Evropski svet. O tem bo povedal več gospod Lene. Že pred leti smo imeli pripravljen rezultat. Pogajanja so bila sicer kratka, ampak intenzivna in konstruktivna. S polskim predsedstvom smo dosegli dogovor in vsi so se strinjali. Celo pisno nam je polsko predsedstvo potrdilo, da bo svet glasoval tako, kot smo se dogovorili. Samo ena točka je manjkala, namreč sedež osrednjega patentnega urada. O tem se nismo dogovorili, o tem se pač mora dogovoriti svet. In nekaj let kasneje so se dogovorili o treh državah. Torej, tri države bodo imele sedež. Drugače bi pač dobil sedež do drug, ampak problem je ta, da je bilo to povezano z nalogo, da se črtajo ključni elementi uredbe o patentih. Namreč kršitev proti patentnemu pravu in Evropski svet je sklenil dogovor, ki krši evropsko zakonodajo. Evropsko sodišče so želeli izključiti iz celotnega postopka Evropsko sodišče, tako zahteva svet, bi moralo biti izključeno iz tega in tudi parlament bi moral imeti omejeno vlogo. In to so bile tiste tri rdeče črte. Rekli smo, če želite, da bomo sodelovali, potem mora to ostati. Evropski svet nam ni dejal nič. Za svet ministrov pa je zadeva drugačna. Problem je ostal, potem pa smo mi dejali, če želimo ohraniti svoje lice, potem ne moremo sprejeti tega črtanja členov 6 do 8, ampak potrebujemo ustrezno nadomestilo. Sam upravičeno kritiziram svet, vendar tukaj moram izuzeti ciprsko predsedstvo, zato ker so ciprčani dobili vroč krompir, s katerim so pač morali konstruktivno delali, delati in tako so tudi delali. Parlament je dejal, tako mora izgledati kompromis, drugače ne bomo sodelovali. In točno to smo dosegli, kar smo želeli doseči in povedati želim, da sicer nismo dobili najlepše rešitve, ampak vseeno to je pogodbena rešitev, ki vključuje vse tri tiste rdeče linije, zato mislim, da je zadnji čas, da to spravimo pod streho in to sklenemo čim prej. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je za štiri minute gospod Baldasare. Si, grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani komisar, spoštovani kolegi. Danes bomo glasovali o projektu eh, za katerega si Evropa prizadeva že 40 let. Končno bo Evropska unija dobila eh, preventiven in učinkovit ter eh, poceni eh, enoten patentni sistem. Danes je sistem kompleksen in pravno negotov in predstavlja v določenih točkah nek davek na inovativnost, saj je strošek za uveljavitev patenta vsaj 14 tisoč evrov in več v nasprotju z Združenimi državami Amerike, kjer so stroški bistveno nižji in veljajo na celotnem ozemlju Združenih držav. E, tako da prijava in ohranitev patenta v Evropi, če naj velja na celotnem ozemlju, stane šestkrat več kot v Združenih državah in na japonskem. Hkrati morajo družbe v primeru spora sprožiti spor istočasno v vseh državah članicah in ta spor ima lahko različen izid v različnih državah. Torej tudi tukaj nimamo neke enotne rešitve. Ta položaj je imel zelo hud negativen učinek na inovativnost v Evropski uniji, saj te dejavnosti so zaradi tega postale bolj statične in razdrobljene. Zaradi teh negativnih posledic bo nov enotni patentni sistem prispeval k temu, da se bodo stroški znižali in obstali nekje med 4 in 6 tisoč evri. Tako bo olajšan dostop do evropskega trga patentov in tudi do pravnega varstva. Zato sem v svoji vlogi poročevalca se zauzel za to, da se eh, olajša dostop do patentnega varstva tudi malim in srednjim podjetjem. Instrument za to vključuje ukrepe, ki naj bi to omogočili. Sistem za um, prevajanje prijav, patentne prijave bo omogočal MSP-jem, da bodo lahko vložili, prija, vložili prijavo tudi v eh, drugem jeziku, ne samo v svojem, in to bo po drugi strani omogočilo tudi boj proti ponarejanju. Um, tudi strošek za obnovitev patenta bo določen tako, da se bo pri tem upoštevalo zahteve in potrebe malih in srednjih podjetij. Kar zadeva jezikovni režim, bi želel poudariti, da ta prehodni sistem, ki naj bi veljal kakšnih 12 let, je usmerjen k temu, da bi v prihodnosti se preusmerili skoraj izključno na angliščino. Naj še nekaj povemo o doseženem kompromisu. Ne gre za to, da bi želeli sedaj bistveno poudarjati neprimerno vedenje sveta, ki je v bistvu spotaknil zakonodajni postopek, ki poteka v parlamentu in v svetu. In sedaj imamo dve možnosti. Ali um, da se izognemo temu medinstitucionalnemu sporu, saj imamo takih že preveč, uh, in najdemo kompromis, ali pa gremo v uh, boj med institucijami, ampak kompromis lahko pripelje k temu, da se ta to enotno patentno varstvo med državami članicami le vzpostavi. Tako bo patent zaščiten v vseh državah članicah, ki eh, so vključene v sistem. Istočasno se zagotavlja, da se bodo pravice, ki izhajajo iz patenta, enako upoštevale v vseh udeleženih državah članicah. Zato menim, da je svežen o patentnem varstvu takšen, da bo omogočil zagon Eh, evropskega patenta, ki bo poceni, ki bo pomagal tudi malim in srednjim podjetjem pri prijavah patentov in ki bo veliko prispeval k eh, eh, inovacijam. Hvala. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa gospod Lene, štiri minute. Hvala lepa, gospod podpredsednik, kolegice in kolegi. Razprava o patentih teče že od 70-ih let. Že takrat so se pojavile zahteve, da bi imeli v Evropi enoten patentni sistem leta 2001 je takratni komisar Wolkenstein podal konkretni predlog za uredbo o patentih. Ta predlog je propadel zaradi manjših sporov v sporu, v svetu. Gre za to, kako bi uporabljali patente in tisti, ki se želijo pritožiti. Šlo je za jezikovno vprašanje, in gre za to, da bi imeli čim več patentov v angleščini, kajti večina raziskav se izvaja v angleščini. To je glavni jezik, drugi jeziki pa praktično nimajo vloge. Vseeno poskus gospoda Bolkensteina takrat ni uspel. Odbor za pravne zadeve se je že v preteklosti ukvarjal s tem, potovali smo v druge države, tudi na Kitajsko. Vsi veste, kakšne spore imate Evropska unija in Kitajska na področju pravic intelektualne lasnine. Ampak Kitajci so nam vedno dali vedeti, kako nazadnjaški smo na področju patentov, kajti sami nimamo enotnega patentnega sistema. Zato je to samo en znak, kako pomembno je rešiti ta problem čim prej kolega Rabka je o tem že govoril, namreč trenutni sistem je dober za velika podjetja, ampak slab za mala in srednja podjetja. To želimo rešiti, kajti želimo uvesti enotni patentni sistem v Evropi, ki se bo enotno izvajal in to bo odpravilo vire za številne MSP-je. Evropski parlament je tukaj odigral zelo veliko vlogo. V zadnjem mandatu smo komisijo v bistvu prisilili k temu, da razvije novo potentno strategijo. Hvaležen sem komisarju Barnieju, da je uporabil podlago nove Lizbonske pogodbe za pripravo novega svežnja. Končno, po dolgih razpravah, bomo sedaj imeli rezultat. Lizbonska pogodba nam je zagotovila novo pravno podlago za pravice intelektualne lastnine in tudi možnost za okrepljeno sodelovanje. Na koncu nam je s tem zagotovilo rešiti jezikovni spor in zagotovili smo tudi rešitev na področju patentov v Evropi. Gospe in gospodje, sodni sistem, ki ga tukaj predstavljam, je nekaj, kar se dogaja zunaj Evropskega sodnega sistema. Evropsko sodišče se takrat ni odločilo za enotni centralni sistem, ampak omogočili so možnost za sodno pristojnost, ki je sicer nadnacionalna, ampak deluje v odnosu z Evropskim sodiščem kot nacionalno sodišče. Evropsko sodišče je zahtevalo to v svojem strokovnem mnenju, Mislim, da smo vse to upoštevali in da nam je uspelo. Države članice bodo imele ustrezne senate, ki bodo govorili o vprašanjih patenta in to je sedaj boljše, kot če bi imeli samo centraliziran sistem. Na koncu si želim še to, da obe državi, ki ne sodelujeta, ki ne sodelujeta v okrepljenem sodelovanju, da se odločita, da se bosta nekoč pridružili 25-terici in da bo Evropska unija nekoč dejansko imela enotni patentni sistem. Lizbonsko pogodbo imamo sedaj, lepo pa bi bilo, če bi sodelovali vsi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu sveta, gospod Luka. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. V veliko veseljem je, da sem danes lahko tukaj z vami in da vam lahko povem, da smo včeraj imeli svet za konkurenčnost in da so ministri soglasno potrdili enotni patentni sistem. To je velik korak za Evropsko unijo. Kajti, sedaj bomo imeli enotni patentni sistem. To pa je spor, ki se vleče že iz 70-ih let. Evropska unija je takrat bila sicer zasnovana drugače kot danes. In že takrat je veljalo prepričanje, da bi takšen sistem bil dober za konkurenčnost inovativne industrije. In da bi bilo dobro, če bi imeli enoten patentni okvir. In od takrat smo storili že veliko, čeprav je bil napredek precej postopen. Pozdraviti želim, da smo že tik pred tem, da bomo potrdili enotni evropski patent. Pravni okvir za ta sistem bo zagotovil možnost za enostavno in cenovno ugodno uveljavljanje visokokakovostnih patentov, ki bodo veljali po celotni Evropski uniji. Istočasno pa bo mogoče zelo učinkovito te patente tudi uporabljati. Zahvaljujoč temu enotnemu patentnemu sistemu bomo zmanjšali tudi stroške zaščite patentov morda tudi za do 80 odstotkov, morda celo več. Obstajajo zanesljive ocene, ki pravijo, da evropski patenti stanejo trenutno 36 tisoč evrov, to se bo pa znižalo na približno 4700 evrov, torej stroški za pridobitev patenta. Znižanje je torej zelo veliko in evropskim patentom bo to omogočalo, da se razširijo po zelo konkurenčnih cenah, še posebej na trgih naših glavnih konkurentov. To so Japonska in ZDA. Poleg tega bo mogoče zagotoviti, da bodo patenti dostopni tudi malim in srednjim podjetjem. Vendar, kakor sem dejal, patenti so cenovno ugodni, in morajo biti visoka kakovosti. Vendar to mora biti zaokroženo z sodobnim sodnim sistemom, ki zagotavlja pravno gotovost in podaja tudi visoko kakovostne sodbe po ugodnih cenah. Kajti tako bomo zagotovili tudi zaupanje industrije v ta sistem. Če želimo učinkovito izkoristiti ta enotni sistem, potrebujemo specializirano sodišče, ki bo poskrbelo, da se pravo izvaja. Tudi v povezavi s spori in v povezavi z patenti v celotni Evropski uniji. Zato bomo februarja predstavili sporozum za konvencijo med. Za konvencijo med državami članicami zato da bi sklenili enotno sodišče, ki bo omogočilo prijavo na enotni evropski ravni in bo veljalo tudi v celotni Evropski uniji. Evropski parlament je podprl tak postopek in to odločno, namreč, da bi zagotovili visoko kakovostne in dostopne evropske patente. To bo koristilo predvsem malim in srednjim podjetjem, cenim konstruktivno sodelovanje med obema institucijama, zato da bi dosegli ta cilj. Še posebej pa se zahvaljujem gospodu Rabkaju, gospodu Baldasareju in gospodu Leneju, kajti odlično so opravili svoje delo kot poročevalci. Posvetili so se različnim vidikom tega doseja, odigrali so zelo pomembno vlogo, dali pa so nam možnost, da smo dosegli soglasje. Prepričan sem, da je danes pred nami dobro besedilo, besedilo, ki bo zagotovilo pomembno logo za sodišče. Upamo, da, oziroma upali smo, da bo ta dokument podpisalo vseh 27 držav članic, žal pa bomo morali nadaljevati brez sodelovanja vseh gre za ukrepljeno sodelovanje in to je pač zadnja možnost, ko izkoristimo vse druge možnosti. V tem primeru je tako, da je ta patent tako pomemben za našo konkurenčnost, da si ne moremo privoščiti, da bi še čakali, kajte že tako ali tako smo predolgo čakali. Vseeno upam, da boste tudi preostali dve državi članici lahko izvajali in uporabljali te patente. Hvala. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa. Naslednji je v imenu komisije gospod Barnije. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Dobar dan vsem. Kot je minister Luka ravno kar povedal, smo prišli skoraj na konec zelo dolge poti v več zaporednih predsedstvih, ki so se s tem ukvarjala, še zlasti v zadnjih dveh letih in zadnje ciprsko predsedstvo je bilo pri tem zelo aktivno, smo videli, kako dolga je bila ta pot in tudi vi, spoštovani poslanci, to veste. Eh, gre za zelo pomembno opravljeno pot in kot ste sami izpostavili, vsi trije eh, poročevalci, gospod Rapkaj, Baldasare in gospod Lene, ste vsi izpostavili, da je cilj eh, tega skupnega dela ta, da se zagotovi boljše patentno varstvo na evropski ravni. In zato upam, da bomo tudi to zadnjo fazo spravili skozi po tem zelo dolgem obdobju, v katerem so se s tem ukvarjale tudi uh, Eh, gospodarske družbe, ki že dolgo pričakujejo ta enotni patentni sistem. Razprava v bistvu poteka že desetletja, že od 60 let naprej. In eh, leta 2010 sem tukaj pred vami že izrazil svoje upanje, da eh, glede na to, da nisem prvi komisar, ki se je začel s tem ukvarjati, da bom morda zadnji, ki se bo s tem ukvarjal. Naj vam podam nekaj številk ki so jih izpostavili že poročevalci. V Združenih državah Amerike so leta 2011 eh, američani uložili 224 tisoč prijav eh, v enem letu patentnih prijav, na kitajskem 172 tisoč. Eh, mi v Evropi pa le 62 tisoč in eden od razlogov za to nizko številko je tudi visok strošek prijave patentov v Evropski uniji. Tako da danes eh, to, kar smo dosegli, Evropski patent predstavlja zelo velik dosežek za naše gospodarstvo, eh, dosežek za vseh 24 oziroma 25 držav članic in kakorkoli vsa vrata so odprta, nobenih eh, ne diskriminacije ne bo za podjetja iz Španije in Italije, ki nista pristopili. In eh, zato upam na podlagi napredka, ki smo ga skupaj dosegli, da bosta tudi španska in italijanska vlada se priključili k evropskemu patentnemu sistemu, tako da bomo to dejansko zaključili in da bo veljalo za celotno evropsko območje. Drugič, enotno okence, kar bo vsem eh, gospodarskim družbam omogočalo lažjo patentno prijavo. Minister Luka vam je že predstavil nekaj številk. Eh, strošek se bo zmanjšal za sedem oziroma celo za deset kar pomeni, da bo to finančni dosežek, ki je izredno velikega pomena, predvsem za MSP-je in za številne inovacijske laboratorije. In na to še um, zadnji dosežek v teh pogajanjih je tudi enotno patentno sodišče, uh, ki bo bo omogočilo, da ne bo več na nacionalnih ravneh eh, razdrobljeno reševanje patentnih sporov. Eh, tudi vzpostavitev sistema strojnega prevajanja, visoko kakovostnega strojnega prevajanja, ki bo omogočilo prevod patentov v vse jez, uradne jezike, eh, kar bo pomenilo, da bo vsak evropski patent možno prevesti v katerikoli jezik Evropske unije, vključno z italijanščino in španščino, naj to ponovim, in uh, s tem bomo zagotovili, da uh, bo nov evropski patent res služil vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo, vsem inovatorjem, raziskovalcem in tako naprej. Tako da Ja, eh, tudi sam bi raje videl, če nam eh, ne bi bilo treba poseči po postopku okrepljenega sodelovanja. Ehm, tudi Všeč bi mi bilo, če ne bi bilo vseh teh zadnjih zapetljajev, zaradi katerih smo bili prisiljeni sprejeti ta zadnji kompromis, ki ga je izpostavil tudi gospod Baldassare. Ampak mislim, da smo na politični ravni dosegli najboljši možni kompromis, dinamičen kompromis, ki bo prispeval k eh, boljšim pogojem na področju zaposlovanja, inovativnosti in tako naprej. Kakorkoli besedilo, kakršnega eh, ste pripravili, bo, ko bo sprejeto, dodalo dodaten kamenček v mozaik Evropske unije v smislu zaposlovanja, rasti, eh, skupnega trga. To smo dosegli že z eh, Single Market Actom številka ena in številka dva. In eh, pri tem naj izpostavim pomen številnih drugih ukrepov, ki so s tem vezani. Eh, tudi poklicne kvalifikacije, transparentnost eh, bančnih stroškov, elektronski podpis, eh, digitalna agenda in ne nazadnje tudi patent. Vse to so ukrepi, ki imajo tudi močan simboličen pomen. Sedaj pa moramo te akte, ki jih imamo sedaj na mizi in ki so na mizi tudi v svetu, začeti čim prej uresničevati, zato ker naše gospodarstvo in naši državljani to pričakujejo. Pričakujejo konkretne signale kot dokaz za to, da res delamo skupaj z namenom, da zagotovimo napredek eh, evropskih državljanov. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa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 Naj se najprej zahvalim gospodu komisarju in trem poročevalcem za odlično sodelovanje in odlično upravljeno delo na tem izredno pomembnem področju. Evropska unija je inovativna družba in eh, intelektualna lastnina je ena naših glavnih vrednot. Zato je sistem enotnega patenta eh, izredno pomemben ukrep, ki k temu še dodatno prispeva. V Evropski uniji si že več desetletij zauzemamo za eh, enoten pravni okvir za področje patentov in zato si ne smemo privoščiti zamude na tem področju, še zlasti ob tem, ko se vsako leto slabša situacija raziskovalcev v evropskem prostoru. Eh, Eh, ta dogovor bo prispeval k desetkratnemu zmanjšanju trenutno veljavnih stroškov za prijavo patenta in eh, dogovor je hkrati izredno pomemben za mala in srednja podjetja, da bodo lahko dostopala do tega in ne gre le za zmanjševanje stroškov. Enotni sistem bo gotovo pozitivno vplival na gospodarsko eh, okolje in pozitivno vplival k izboljšanju delovanja notranjega trga. Če bomo ohranili inovativni duh Evropske unije, bomo ohranili tudi konkurenčnost Evropske unije na svetovni ravni. Tako da gotovo bodo velike prednosti, ko bo ta sistem začel delovati. Podjetja bodo lahko svoj patent prijavljala na enem samem mestu in ne več v več različnih državah članicah. In zato je izredno pomembno, da se Evropska unija zauzema za ohranjanje svojih konkurenčnosti v primerjavi z drugimi državami članicami na svetu. Zato upamo, da se bo ta situacija, kateri smo sedaj priča, izboljšala v prihodnosti. Hkrati. Um, se bo, tudi, se bo povečala tudi pravna varnost s tem sistemom, kar je še zlasti pomembno za male in srednje podjetja ter za um, inovativna in um, raziskovalna podjetja. Hvala. Hvala lepa, gospod kolega. Naslednja je za štiri minute. Gospa Regner, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod minister Luka in gospodje poročevalci. Že na začetku vam želim čestitati za to, da ste dosegli soglasje. Kaj ti? Cilj je, da bi imeli enotno patentno zaščito in po 50 letih, in to komaj gre z jezika, po 50 letih nam je uspelo doseči dogovor. Že lani smo menili, da bomo končno dobili kompromis med svetom in parlamentom in da bomo o tem lahko glasovali, ampak potem smo dobili sveta sporočilo, da črtajo tri odstavke iz uredbe. Sveda smo bili zelo razočarani, zmajevali smo z glavo in bili smo zelo razburjeni. V skladu s tem sem bila zelo razočarana, kajti zdela se mi je, da je to proti določbam pogodbe. Žalostno je, da svet, ki ni edini zakonodajalec, ministri so kompromis svetu in parlamentu usiliti ali usiliti želeli, ki bi dejansko pokvaril cel dogovor. Komisija je varohinja pogodb in zdi se, da je parlament varoh demokracije. Zahvaljujem se tukaj trem poročevalcem poskrbeli so za to, da se je izgubljena vsebina vključila drugje. Jezikovno gledano nimamo idealne rešitve, kajti tudi z sodnega oziroma pravnega vidika ni zagotovljeno, da bi lahko imeli enotno eh, sodišče, ampak kot pripravljalka mnenja za odbor za ustavne zadeve v zvezi z patentnim sistemom, povdarjam, da je učinkovita enotna patentna zaščita nekaj, kar bo pomagalo predvsem MSP-jem, da premagajo krizo. Manj bo birokracije in potrditev velja v vseh sodelujočih državah in sodišče je tudi vedno pristojno za ugovore. Ta sistem bo deloval samo, če bomo imeli ustrezno zagotovljeno sodišče. Najbolj pomembno načelo pa je, da bo sodišče ščitilo evropski patent. In pot do evropskega sodišča mora biti zagotovljena v skladu z členom 262. Tudi to je parlament zagotovil. Vseeno pozivam države članice, da vse tiste države članice, ki sodelujejo v okrepljenem sodelovanju, spoštujejo tudi mednarodno konvencijo na to temo. Tisti dve države članici, ki ne sodelujeta, pa pozivam, da se čimprej pridružite okrepljenemu sodelovanju. Na koncu želim povdariti in opomniti, kako pomembno je, da pomagamo inovatorjem, kako pomembno je, da pomagamo zaščititi njihove izume in da zato uporabimo čim manjša upravna bremena in čim nižje stroške. Inovativne Evrope ne bomo imeli, če ne bomo zagotovili ustrezne zaščite in ustreznih sredstev za spodbujanje. Hvala. Hvala lepa, gospa kolegica. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Prvi je v imenu LS, gospod Žvjevka, za gospodine predsedujoči gospod komisar minister spoštovane kolegice in kolegi to je izjemno pomemben dan ker bo s tem zakonom in resolucijo o varstvu okolja in podnebja gre za rezultate mesecev in mesecev dela pri vzpostavitvi enotnega patentnega varstva. Naša osnovna naloga je, da poskrbimo, da Evropska unija in naš enotni trg najdeta tisto pravo mesto v globalnem gospodarstvu. Smo v krizi in sedaj potrebujemo dobro delujoče gospodarstvo, da bomo ustvarili nova delovna mesta. Soočiti se moramo tako z gospodarskimi, kot tudi s finančnimi posledicami krize. In sedaj je še posebej pomembno, da Evropska unija pripravi instrumente, ki vodijo do teh ciljev. Vesel sem, da smo te rezultate sedaj dosegli. Bliže in bliže smo ciljem, ki smo si jih zastavili. Postali bomo inovativnejši. V preteklosti smo bili soočeni z velikimi stroški. Stroški patentiranja. To je pomenilo, da so bile zelo zanimive zamisli, ki bi lahko ukrepile pozicijo Evropske unije na globalni ravni, na mednarodni ravni, zadržane. Nekje na dnu predala smo jih pozabili. To je nespremljivo. Sam sem se pogovarjal s številnimi eh, raziskovalci, znanstveniki na polskem, ki so mi dejali, da za njih ni imelo smisla, da bi zaprosili za patent, ker je bilo vse skupaj predrago. Tako niso uspeli patentirati svojih zam, zamisli v posamezni industriji, v posameznem sektorju. Naše delo bo to situacijo spremenilo. Seveda bi lahko s tem zaključili že prej, v preteklosti. vseeno pa nekaj mesecev zamude v kontekstu desetletja in des, desetletij dela ni tako velika zamuda. Ampak, ko se spomnim, kako navdušeni smo bili, ko smo začeli delati na področju patentnega varstva pod polskim predsedstvom, se mi je zdelo škoda, da se je svet obnašal tako, kot se je obnašal. morali smo začeti iskati dogovor, kompromis. Ampak ta kompromis je že bil pripravljen, že bil oblikovan. Mislim, da se moramo še posebej zahvaliti gospodu Cameronu in našim britanskim kolegom in kolegicam. Imeli so zelo dobre zamisli. Želeli so zaščititi nekatere britanske interese. Še enkrat bi rad pozdravil dejstvo, da se to delo končuje. Seveda pa ne smemo počivati na svojih lovorikah. Vzpostavitev enotnega patentnega varstva in posebnega sodišča je ključnega elementa, ampak sedaj moramo biti izjemno pazljivi. Postopek patentiranja mora biti logičen in preprost. patentiranje naprimer bioloških postopkov ali pa uh, izumov povezanih z računalniki, s programsko opremo. Tukaj morajo, morajo biti stvari jasne, da bomo lahko imeli ustrezno vlogo na tem trgu. Zahvaljujem se vsem skupaj, poročevalcem in drugim kolegom. Hvala lepa. Gospod kolega, naslednji je v imenu socialistov gospod Koferati. Hvala, predsedujoči. Dragi kolegi, skoraj korak smo, uh, samo korak je še do zelo pomembnega rezultata za nas. Rezultata, ki je še toliko bolj pomemben, če pomislimo mm, na to, koliko krat smo tvegali, da bi ravno v zaključnem uh, trenutku predlog komisije padel in zato se zahvaljujem komisarju Brnjeju, da je pripeljal do tega, da se ta ukrep, s katerim se ukvarjamo že od 60 let naprej, končno uresniči. Vzpostavitev enotnega patentnega varstva v Evropski uniji je izredno pomembna za zagon evropskega gospodarstva, za rast, za razvoj eh, inovacij in za vzpostavitev notranjega trga. In hkrati je to pomembno tudi eh, za nas, saj se je izkazalo, da ima parlament veliko pogojavsko moč v trilogu. Ta eh, dosežek, ta zakonodajni akt bo veliko prispeval k temu, da bodo mala in srednja podjetja lažje dostopala do patentov, znižali se bodo stroški prevajanja, prevajanje pa bo zagotovljeno v tri glavne jezike - angliščino, francoščino in nemščino. In prav to vprašanje prevajanja, jezikovno vprašanje, je bilo uh, morda celo izrabljeno uh, in uporabljeno zato, da bi se spodkopalo ta ukrep. Eh, še zlasti se strani držav, ki niso zastopene v tem trijezičnem sistemu. Zdi se mi pa pomembno, da poudarim pravni pomen dogovora, ki je bil dosežen. Že uh, julija je namreč um, parlament se izrekel proti eh, nesprejemljivemu vedenju sveta pri sprejemanju tega zakonodajnega ukrepa in ga pozval k temu, da spoštuje pogodbo. In po petih mesecih pogajanj smo prišli do kompromisnega predloga, ki pravilno upošteva pravno podlago, ki jo imamo na voljo in sicer eh, enoten dostop eh, do varstva intelektualne lastnine. In zato Eh, je treba spomniti, kakšno ulogo je svet odigral pri tem. To, kar se je zgodilo prejšnji mesec, eh, je dodaten dokaz, da delovanje sveta lahko eh, spodkoplje demokratične postopke v Evropski uniji in zato upam, da se kaj takega ne bo ponovno zgodilo. Vsekakor se tukaj zauzemamo za spoštovanje naslednjih ciljev. Znižanje stroškov, večja pravna varnost eh, in boljša dostopnost do evropskega patenta. In zato smo pripričani, da bo to prispevalo k zagonu našega gospodarstva. Hvala. Hvala lepa, sedaj po imenu Alde, gospod Vikstrom, tri minute. Det finns egentligen bara ett enda ord som fångar känslan. Nej, lipsa, hvala. Ena beseda je tista, ki zaobjame moja čustva danes. Končno, končno nam je uspelo vzpostaviti nekaj, kar Evropske unije ni uspelo v zadnjih 40 letih. Enotno patentno varstvo imamo. In to nam ni uspelo v preteklosti, kljub temu, da poznamo, kakšni pozitivni učinki so s tem povezani za podjetnike, MSP, univerze, znanstvenike in tako dalje. To je bila dolga, težka pot, na katero smo stopili. Potrebovali smo okrepljeno sodelovanje med 25 državami članicami od 27, zato da smo uspeli doseči dogovor. Vrata za Španijo in Italijo, ki sta zaenkrat zunaj tega prostora, so še vedno odprta takoj, ko se bosta ti dve državi odločili, da se nam pridružita, bosta to lahko storili. Upam, da bo to k malu. Hvala tudi komisarju Barnjeju za njegov trud, za trud komisije. Vesela sem, da je on tisti, ki je uspel zaključiti to zgodbo. Rada bi se zahvalila tudi trem poročevalcem parlamenta, Rabkaj, Baldasare, Lene. Bili so zelo konstruktivni pri svojem delu. V imenu skupine liberalcev lahko rečem, da je bilo vedno jasno, da smo se borili za skupni patent, za skupno patentno varstvo, ki je kombinirano s skupnim sodiščem za patentne zadeve v prihodnosti ne bo več stalo desetkrat več, eh, če bomo želeli patentirati neko zamisel pri nas v primerjavi z ZDA, naprimer. Ne bo se potrebno ukvarjati z različnimi pravnimi sistemi, z različnimi sodišči in tako dalje. Imeli bomo eno patentno sodišče in eno procesno pravo. Tekom tega procesa je bil naš cilj, ohraniti ravnotežje v patentnem sistemu v Evropi. Želi smo vzpostaviti sistem, ki nima odvečne birokracije in mislim, da smo ta cilj dosegli. Danes je zgodovinski dan. Zastavili smo temelje za krepitev enotnega trga v Evropski uniji. Sedaj se bomo lahko borili za rast, za dobrobit državljanov in državljank v državah članicah v naslednjih tednih, mesecih in letih. In to je izjemno pomembno. Ozreti se moramo onkraj krize. Ne pravim, da je patent edina rešitev, ampak patent je brez dvoma eno od orodi, ki bo zvišalo konkurenčnost in rast v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je v imenu zelenih gospa Lichtenberger za tri minute in pol. Izvolite. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Danes govorimo o evropskem tako imenovanem patentu, vendar Evropsko sodišče danes razsoja o pritožbi glede sodne pristojnosti oziroma pravne podlage. To smo do sedaj spoštovali, danes tega ne spoštujemo. Da bo jasno, vedno sem se borila za evropski patent, ki bo dostopen, ki je ugoden, ki bo koristil malim in srednjim podjetjem in ki nam bo omogočal napredek. To, kar imamo danes na mizi, ne izpolnjuje mojih pričakovanj. Gospod Trabka je že govoril o zgodovini patenta in brez dvoma je bila zgodovina zelo problematična. Vendar imamo različna mnenja in sicer glede mnenja o kompromisu, ki je sedaj na mizi, potem, ko je svet ključne elemente izključil na željo gospoda Camerona. To moramo jasno povedati. Sedaj so sklenili kompromis na osnovi mednarodnega sporazuma in to ni tisto, kar bi zagotovilo evropski patentni sistem. Ne bomo več imeli vpliva na evropski patentni sistem. Tudi evropsko sodišče bo imelo minimalno možnost ulaganja ugovora in vsi veste, kakšen je postopek tukaj. To moram izpostaviti. Pri takšnih vprašanjih si je treba zastaviti potem novo vprašanje, za koga je ta uredba dobra, ta uredba, ki jo imamo sedaj pred sabo. Sistem bo še bolj zapleten. In če je nekaj zapleteno, potem to predstavlja težave za mala in srednja podjetja. Velika podjetja si z lahkoto privoščijo vojsko pravnikov in uveljavijo svoje. Ampak za mala in srednja podjetja vse skupaj zelo težko, zato želimo jasno povedati, da tako ne bo šlo. To ni dober sistem. Druga točka. Tudi velika podjetja in civilna družba ugovarjajo, pravijo, da to ni tisto, kar potrebujemo za evropsko gospodarstvo. Gre za vprašanje stroškov. Da, res je. Pridobitev patenta bo cenejša, vendar stroški pravnih sporov bodo zaradi večje kompleksnosti sistema višji in to škodi malim in srednjim podjetjem še toliko bolj. Tudi znanstvena sfera zavrača ta model. Kompromis, ki je bil dosežen, so kritizirali že prej. In še nekaj. Patentna praksa Evropskega patentnega urada, je blizu meje ali celo čez mejo tega, kar je mogoče sploh patentirati. Naprimer, patentiranje programske opreme je že tak primer. Zelo manj majhne možnosti bomo imeli zaščititi to, kar želi Evropski parlament in kar želimo zagotoviti na evropski ravni to ni patent, ki smo si ga mi želeli, zato tudi sama ne bom podala svojega soglasja. To ogroža tisto, kar bi pravzaprav morali zaščititi. Hvala. Hvala lepa. V imenu EKR za dve minuti, gospod Karim, izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil kolegom poročevalcem in komisarju Barnieju, katerega vodstvo na tem področju priznavamo in pozdravljamo. To je odličen primer, zakaj je z Evropo toliko stvari narobe. Pred leti naj bi vsi zahtevali takšne ukrepe. Kakšen je bil naš odgovor? 40 let smo čakali na. Pripravili naj bi kompromis imeli bi nemško govoreče sodišče v Londonu, francosko govoreče sodišče v Münchnu in na to še sodišče v Parizu. Svet je mislil, da je to resen predlog, rešitev, ampak ni bil. Inovatori potrebujejo te ukrepe. Potrebujemo, da, potrebujejo, da smo hitri pri takšnih zadevah. Kitajska nam diha za vratnik. Kakšna je situacija? kot poročevalec za področje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Indijo, se spominjam, zakaj gre. Obiskal sem Indijo in govoril o določbah z področja intelektualne lasnine. Sedaj si pogledam, kakšna je njihova ureditev in skrbi me. Ostali smo zadaj, kakšna situacija v ZDA. Trikrat več patentov imajo kot mi. Kitajska dvakrat več patentov. Pogledamo rast in izvajanje, kakšna je situacija. Kitajska, Japonska in ZDA predstavljajo 82 odstotkov celotne rasti. Ne moremo preceniti pomena tega ukrepa. Odzvati se moramo na situacijo. Ta situacija je potrebna odziva. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol v imenu GUE, gospod Maštalka. Izvolite. Děkuji, pane predsedající, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl poděkovat. Gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, rad bi se zahvalil poročevalcem za njihovo delo. To delo brez dvoma ni bilo lahko. O tem govori že dejstvo, da poskušamo uskladiti to področje že od 60-ih letih prejšnjega stoletja. Imeli smo velike težave glede jezikovnega režima in boljših pravnih storitev. 25 držav članice je sedaj odločilo za okrepljeno sodelovanje. Vsak kompromis seveda pomeni, da vse države članice ne morejo biti popolnoma zadovoljne, stotno zadovoljne. Vseeno pa se mi zdi, da je to besedilo korak v pravo smer. Poenostavlja zadeve. Pogledati si moramo tudi finančne vidike. Veliko bomo prihranili pri patentih v vseh državah. Razumem ciprsko predsedstvo, ki je želelo zaključiti ta dosed do konca svojega mandata. A, z procesnega vidika bi bilo dobro počakati na sodbo sodišča. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine EFD. Gospod Batson, izvolite. Uh, Najlepša hvala. To je še en, na nepotreben, še en nepotreben prenos uh, suverenosti na Evropsko unijo. V Združenem kraljestvu imamo uh, industrijo, ki je vredna 750 milijonov funtov na leto in to je v nevarnosti v Združenem kraljestvu nimamo potrebe po spremembi. Sprašujemo se tudi glede imenovanj v novo sodišče in s tem tudi glede kakovosti sodb. Na mesto meritornega sistema se zdi, da bodo države imele pravico do sodišča. Veliko majhnih držav ima eh, malo število strokovnjakov, malo število sodnikov na tem področju. Ta sistem favorizira velika podjetja na mesto MSP-ja. MSP in posamezniki bodo imeli še vedno veliko, velike stroške in velike težave. Odpraviti se bodo morali v Francijo in Nemčijo, da bodo zaščitili svoje delo na mesto na nacionalno sodišče. Pravijo, da naj bi prihranili, ampak strokovnjaki niso takšnega mnenja sodi, eh, stroški na sodišču se bodo povečali trikrat in mi bomo proti takšnim ukrepom. Hvala, gospod Beten. Spremete modri karton gospoda Karima. Izvolite. Gospod predsedujoči, hvala. Gospod Beten, kar ste ravno kar povedali, je neumnost. Ali mi lahko poveste, zakaj glede na to, da je ta ukrep k nam prihajajo zadnjih 40 let. Ali ste prišli v katerikoli odbor, ki je o tem govoril, ali ste se tam oglasili? Nikoli. Noben član UKIP-a tega ni storil. Sedaj pa se oglašate in govorite neumnosti. Popolne neumnosti. Gospod Batten, izvolite. Gospod Karim, za razliko od vas nisem zagovornik Evropske unije ampak gospod dr. Jakim Pattenberg, ki je strokovnjak na tem področju, je član sodišč oziroma eh, pravnih sistemov v Münchenu in Londonu, je podal te informacije. Sam nisem zagovornik te Evropske unije, sam sem se obrnil k strokovnjaku, ki ve, o čem govori. Gospod Karim, bilo bi zanimivo, ampak žal ne morete, ne morete dobiti še enega modrega kar, eh, kartona. Mi pa prosim povejte, kakšno, kakšno, kakšen bo eh, naslednji korak v tem pogovoru. Minuten. Za minuto in pol je gospod Zilstra naslednji. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči enotni patent je čudovita ideja. Avtomatska zaščita patentov v različnih državah s tem, da so patenti povsod recipročno upoštevani. Je pa res, da je postopek tako zelo zapleten trenutno, da je prava zaščita patentov postala zelo negotova. Uh, tudi eh, ta pravna varnost in prehodno obdobje eh, povzročata negotovost prej kot zaščito. In ravno tako se ne zdi, da bi res šlo za manjše stroške, za inovatorje, za mm, nova podjetja, za mala in srednja podjetja, ki delujejo na nacionalni ravni, bo to pomenilo povečanje stroškov. In tudi nova sedeža v Parizu in v Londonu ne bosta zastonj, ali ne? Eh, dobro bi bilo, če bi tudi Španija in Italija bili udeleženi v tem sistemu in uh, unija na tak način ni unija. Države niso primerno zastopane, državljani vedo, da niso primerno zastopani in taka unija ni unija za vse. Hvala. Als nächsten Redner. Za štiri minute je sedaj naslednji gospod Lopez iz Turis White. Izvolite. <clears throat> Najlepša hvala, predsedujoči. Uh, Veliko let smo se zauzemali za to, da bi vzpostavili pravi evropski patent, ki bi zagotavljal enotno zaščito v celotni Evropski uniji. Do tukaj se strinjamo in zato bi želel podpreti to, da se ta patent dejansko pojavi v naši zakonodaji. Po mojem mnenju bi ta sistem moral biti čim cenejši, ne bi smel biti diskriminatoren, moral bi upoštevati načela naše pogodbe, torej eh, gospodarska in ozemeljska načela upoštevati mora eh, zahteve in potrebe zainteresiranih strani, malih in srednjih podjetij, gospodarstva na splošno. Mislim, da se vsi strinjamo s temi načeli. Eh, vendar pa um, ta zapleten pravni sistem, ki, nam ga, ki nam ga tukaj predstavljate, ni sistem, ki bi bil zelo poceni. To je sistem, ki je tudi škodljiv za uh, tretje zainteresirane osebe in to je sistem, ki ne bo spodbudil inovacij. In zato bi potrebovali tak patentni sistem, uh, ki bo res primerno zaščiten. Zato uh, tudi ustanovitev novega sedeža enotnega patentnega sodišča, ki bo razdeljeno v resnici med tri sedeže, se mi ne zdi najboljša rešitev. Eh, poleg tega eh, postopek oprkljenega sodelovanja gotovo ni najboljša rešitev, bolje bi bilo eh, medvladno sodelovanje in zaradi tega sam predlagam, da se zavrne ta predlog. Eh, cilji, ki jih zasledujejo poročevalci, so gotovo hvale vredni, vendar pa smo ubrali napačno pot, da bi jih dosegli. Pri tem bodo velika podjetja imela prednost pred manjšimi. V moji državi in Španiji je več kot 90 odstotkov gospodarskih družb malih in srednjih podjetij in zato ne moremo podpirati eh, monopole v proizvodnji. Eh, ne smemo podpirati monopola na področju inovacij in raziskovanja. In e, možnost dostopa do tehničnih e, značilnosti patentov je tisto, kar lahko dejansko prispeva k enotnemu varstvu in eh, ta nov sistem tega ne omogoča in zato ne omogoča napredka na tem postopku. Ta patentni sistem bo samo razdrobil notranji trg. Eh, na voljo imamo okrepljeno sodelovanje, seveda, vendar pa dvomimo, da bo 25 držav članic eh, ratificiralo mednarodno pogodbo za ustanovitev tega enotnega patentnega sistema in sodišča ta sistem bo zelo drag. To, da bodo različni spori obravnavani na različnih sodiščih, ni jamstvo za večjo pravno varnost. In ravno tako zagotavljanje strojnega prevajanja ni zadostno jamstvo. Vse države, vse v teh treh državah članicah, eh, v teh treh jezikov, bodo lahko vsi postopki speljani v njihovih jezikih, kar pa ne bo eh, veljalo tudi za ostale države članice in to bo gotovo prispevalo k povečevanju stroškov in k neenakosti. Eh, zato se s tem kompromisnim predlogom, o katerem bomo danes glasovali, v bistvu izogibamo možnosti, da bi imeli res enotno patentno varstvo. Imeli bomo eh, tri jezike, imeli bomo tri sodišča. Eh, tudi vsebina in domet teh patentov ni tako določen, da bi bilo enotno varstvo zagotovljeno. Enotni patent zato predstavlja korak nazaj na področju patentnega prava. Eh, izgubili smo priložnost, da bi evropski patentni sistem posodobili in to bi bilo možno samo, če bi res upoštevali duh in besedilo pogodb, na katerih temelji sprejemanje naše zakonodaje. Hvala. Hvala. Naslednja je za dve minuti gospa Geringe de Udenberg. Najlepša hvala, gospod predsedujoči po 30 letih težkih pogajanj končno vidimo ciljno črto. Na mizi imamo kompromisni svežen, s katerim bomo lahko zaščitili naše izume v 25 državah članicah. Sistem bo poenostavljen v primerjavi s trenutnim sistemom. Stroški pa se bodo znižali za 80 odstotkov končno imamo instrumente, instrumente s katerimi bomo lahko zaščitili konkurenčnost Evropske unije. Stroški patentov Evropske unije so desetkrat višji kot pa v ZDA. Celotni stroški so tam nekje okoli 25 tisoč. In zahvaljujoč temu predlogu jih lahko znižamo za petkrat. Številni izumi so bili prodani največjemu ponudniku onkraj oceana, zato ker države članice niso uspele plačati za te patente. Evropska unija ne usiljuje novega sistema, predlaga zgolj sistem, ki je varnejši in cenejši. Vsako podjetje se bo lahko sedaj samo odločilo, katero situacijo želi. Ali želi uporabiti nacionalni patent ali pa evropski patent, ki bo veljaven v eni ali več držav članic oziroma če želi uporabiti enotni patent, o katerem govorimo danes. To je priložnost za vse, tudi za mala in srednje velika podjetja. To je dober instrument tudi za takšna mala podjetja, ki bodo imela tudi posebna sredstva za prevode. Mislim, da je kompromis dober za vse strani. Člene 6 do 8 smo prenesli v medinstitucionalni dogovor, sedaj imamo pravno, eh, pravo pravno podlago in operativno besedilo. To besedilo je dobro usklajeno, ki ni tako spremenjeno, če ga primerjamo z izvirnim besedilom. Rada bi se zahvalila eh, poročevalcem in komisarju Brnjen. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Tajn, izvolite. Dent, vsega. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Barne, kolegice in kolegi. V Evropi so predvsem mala in srednja podjetja zelo dolgo čakala na ta dan. 40 letja že poskušamo na evropski ravni uvesti enoten sistem patentne zaščite. Ta trenutek se patent sicer priznava v vsake državi članici, vendar treba vložiti zahtevek v vsake državi članici. To je zelo birokratsko zapleteno, vendar to spremljajo tudi zelo visoki stroški, ki si jih številni ne morejo privoščiti. Zaščita patenta v Evropi stane štirikrat več kot v ZDA. Z, eh, Kitajci nam že dolgo kažejo, kako nesposobni smo na področju patentov sami. MSP-ji in raziskovalci že dolgo časa to zahtevajo od nas. Španija in Italija ne sodelujeta, kaj ti prevodi bodo na voljo samo v angliščini, francoščini in nemščini, vendar imamo na voljo strojno prevajanje, ki vedno bolje delujejo, tako ali tako pa je večina patentov podeljenih v angliščini. Na hitro želim omeniti še ogromne količine elektronske pošte, ki smo jo dobili. Ne drži, da bo Evropsko sodišče izključeno, ne, to ne drži, še vedno bodo imeli monopol na tem področju, kajti drugače ne bi bilo to v skladu z evropskim pravom. Prav tako ne drži, da odločamo o patentiranju programske opreme, vse ostane pri starem, nič se ne bo spremenilo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja oziroma naslednji je za tri minute gospod Engström. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Skupina zelenih, tudi piratska stranka, je želela enotni patent. Tega še vedno želimo. Če, seveda, to pomeni pravi enotni patent, ki je integriran v politične in pravne strukture Evropske unije. Nažalost, imamo sedaj na mizi nekaj, kar podpira eh, večina in kar je ravno nasprotno. Ta dogovor pomeni, da bo Evropski parlament oddal vse svoje politične pristojnosti v prihodnosti patentnega sistema organizaciji, ki spada v nek sistem zunaj EU. Sodni sistem, pravni sistem tega novega patenta bo zunaj pravega sistema EU. In to je slabo za inovacije, slabo za številne ljudi v Evropi. Zakaj je to pomembno? Kot smo slišali, smo imeli več desetletij Evropski patentni urad, to je mednarodna organizacija zunaj EU, zunaj nadzora EU, zunaj nadzora parlamenta, Evropskega parlamenta. Vemo, do česa je prišlo zaradi tega. Pogodba, na katerem temelji delo Evropskega patentnega urada pravi, da ne moremo patentirati programske opreme, življenja in tako dalje. In tako dalje. Vemo, da Evropski patentni urad, da, da, da jim ni mar za to. Vseeno patentirajo takšne zadeve. Pravijo pa, da ne bi dovolili patentiranja programske opreme kot takšne, dovoljujemo le patentiranje programske opreme na računalnikih. Takšna argumentacija je seveda nespremljiva, ampak tako pač delujejo. To je bila priložnost, da bi uskladili patentni sistem, da bi poskrbeli za ustrezen nadzor, ampak to priložnost smo zamudili. Še več pristojnosti in moči smo dali tej organizaciji zunaj našega prava. Resnično, resnično bi pozval kolege in kolegice, da pre, ponovno pomislijo in premislijo o tem. Vem, imamo različna mnenja o patentnem sistemu, ampak vseeno obstaja en element, o katerem se vsi strinjamo. Vsi se strinjamo, da gre pri tem za zelo pomembno zadevo za evropsko gospodarstvo. Pomembno je, kako deluje patentni sistem. Dober patentni sistem je dober za gospodarstvo, dober za inovacijo, dober za konkurenčnost. Slab sistem pa je seveda slab. In glede na to, da se strinjamo, glede tega, nima nikakršnega smisla, da se odpovemo pristojnosti, da se odpovemo temu, kar je sicer v naši moči, v moči politiko. Prosim, da začnemo delati za pravi enotni patent. Hvala. Dank, herr kolege. Hvala lepa. Naslednji je za minuto gospod Kožušnik. Izvolite. Pane predsedajci, dámy a kolegové. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, kolegi in kolegice. Gospod Barnier je dejal, da želi biti zadnji komisar, ki se ukvarja s tem področjem. Poznam ga, vem, kako dela. Želim mu veliko sreče. Veliko sreče želim tudi gospodu Rabkaju, vsem malim in srednje velikim podjetjem. Ta svežen je dober za zmaševanje stroškov. To je dobra sprememba. Vse, vseeno pa bo evropski patent 800 evrov dražji kot pa patent v ZDA. Tudi izzivi pri dostopu do patenta bodo večji. Večje bodo težave izmenjave informacij med raziskovalci, MSP in drugimi potrebno je zagotoviti dobro strojno prevajanje, potrebno je zagotoviti dober dostop. To je edini način, da dosežemo napredek. Po mojem mnenju bo patent deloval dobro, pripričal bo tudi tiste države, ki še ne sodelujejo, da se pridružijo temu sistemu. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je za minuto, gospod Henin, izvolite. Le paket, ki ga vam nudimo. Hvala, gospod predsedujoči. Ta svežen, za katerega pravite, da prispeva k eh, nižji ceni in k racionalnosti, je v resnici le element tega kapitalizma, ki ne spoštuje eh, idej, zamisli, inovativnosti, raziskav eh, in tako naprej. In hkrati kapitalizma, v katerem. Eh, delavci niso lastniki svojega znanja. Poglejte, kaj se dogaja v Italiji in v Španiji. Poglejte naš sistem za patente, ki se mu v Združenih državah smejejo in eh, ki ni nič v primerjavi s kitajskim. Ta svežen, ki ga imamo na mizi, eh, bo prispeval samo še k dodatni koncentraciji moči in bogatstva v rokah e, peščice ljudi. Ja, kolega, Hvala lepa, gospod kolega. Nisem vas želel prekinjati, ampak moram vas, gospod Enan, no, kakorkoli že. Govor, govorite, prosim, počasi, zato da bodo naši tolmači lahko ostali z vami. Minuta je pač minuta, zato se morate ustrezno omejiti. Naslednji je za minuto gospod Žobro. Panie przewodniczący, debatujemy dziś nad bardzo ważnymi zmianami. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes govorimo o zelo pomembni spremembi pravnega reda Evropske unije. Tukaj smo slišali nekaj zelo optimističnih govorov ampak mislim, da to ne odraža realnosti in prav gotovo ne upošteva določenih resnih grožen za MSP-je in še posebej za MSP-je v novih državah članicah. Mednarodni koncerni in mednarodne družbe bodo bolje zaščiteni, še posebej, če prihajajo z Japonske ali iz ZDA oziroma iz velikih držav članic, kajti 80 odstotkov patentov prihaja iz teh velikih družb. Zato bodo lahko izkoriščale svoj monopolni položaj. Vedeti pa moramo, da velike družbe pogosto uporabljajo patente zato, da blokirajo dostop do trga malim in srednjim podjetjem. Na polskem MSP-ji predstavljajo velik delež trga in po ocenah se bodo stroški pridobitve patenta dejansko povišali. To pomeni, da se bo naše gospodarstvo skrčilo in to moramo upoštevati. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je za minuto in pol gospod Obermajer. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Enotni patentni sistem bi lahko izboljšal zmožnost za inovacije v Evropski uniji, še posebej v primerjavi z ZDA in Kitajsko. Manj birokracije in nižji stroški bi naj prinesli prednosti za podjetja, ampak sem skeptičen iz različnih razlogov. Prvič, kar zadeva sodno pristojnost, načrtovano sodišče bo izrinilo nacionalna patentna sodišča in to bo zelo slabo, kajti sedaj bomo imeli Evropski urad namesto nacionalnih uradov. Mislim tudi, da komisija ne bo dosegla svojega, kajti novo sodišče bo zmanjšalo učinkovitost. 25 odstotkov učinkovitosti nacionalnih sodišč bomo tukaj dobili. Vse skupaj se dogaja za zaprtimi vrati in vse skupaj me spominja na akto. In tretjič, upravni stroški bodo nič kaj nižji. Strokovnjaki pravijo, da bodo stroški petkrat višji in petkrat više bo tudi tveganje kmalo si ne bomo mogli več privoščiti dela in mala in srednja podjetja tega prav gotovo ne potrebujejo. Prav tako moramo spremeniti predlog na naslednjem mestu, namreč, da je mogoče uvesti ali uložiti pritožbe pri Evropskem sodišču. Prav tako moramo preprečiti, da se podeljujejo patenti za živali in rastline. Hvala. Hvala lepa gospoda Busutila ni tukaj, razen če sem ga spregledal. Ne, v redu. Tako da bomo dali besedo kar gospe Merkis. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, Eh, najprej bi se želela zahvaliti poročevalcem za dolgo in eh, naporno delo. In končno po 40 letih smo eh, prišli do tega, kar imamo pred seboj. Ali je to to, kar moramo plačati? Ali je to dovolj evropsko? Jaz mislim, da bi v 40 letih lahko dosegli kaj več, da bi lahko prišli do boljšega rezultata za enotni evropski patent. A je bilo 40 let potrebnih za to, da imamo sedaj pred seboj to, kar imamo. Namreč vsi vemo, eh, kakšni so nacionalni egoizmi, kakšne so jezikovne težave. Vsak bi želel imeti najboljše zase, sistem je kompleksen in tako naprej. Za Evropsko unijo bi to bila lahko gotovo izjemna, fantastična priložnost in upam, da bo do tega še prišlo, ampak jaz upam, da bomo res prišli do evropskega patenta, ki bo spoštoval inovacije, ki bo eh, spoštoval mm, to področje, za katerega se zauzemamo in ki bo dejansko dokazal, da smo dosegli nek zgodovinski rezultat in da bomo eh, tako postali konkurenčni v Evropi in v svetu. Minute, Hvala, sedaj pa gospod Debaker za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča vesel sem, da je evropski patent končno tukaj. Dosegli smo kompromis. Temelji so bili položeni leta 2010 v času belgijskega predsedstva in to je kompromis, ki bo Evropi omogočil, da obdrži korak z tehnologijo in da obdrži tudi svoj položaj na področju inovacij. Povedati želim, da je glavni pravobranitelj sodišču predlagal, da zavrne vse pravne ugovore Španije in Italije. Mislim, da je tako padla še zadnja ovira. Evropski patent, kakor vemo, bo zagotovil nižje upravne, pravne in jezikovne stroške. Pravne odločitve bodo zagotovile več pravne gotovosti in izvršljivosti. To je še posebej dobrodošlo za mala in srednja podjetja. Ustrezna patentna zaščita je samo prvi korak na poti novih inovacij in boljših raziskav. Patenti sedaj preprosto ležijo na policah. Zagotoviti pa moramo več inovacij, tako z javne, kot tudi z zasebne strani, kajte tako bomo izboljšali svojo konkurenčnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Debaker. Gospod Šimanski, izvolite za minuto. Hvala lepa. Evropska patentna zaščita naj bi spodbudila inovacije in prav tako naj bi poenostavili dostop do sodne zaščite. Ampak svežen je kontraproduktiven. Če bomo to sprejeli, bodo ljudje morali kar v svežnju sprejeti tisoče patentov, ki bodo uloženi v tujih jezikih in sprejeti odločitve sodišč drugih držav članic, če bomo torej imeli ugovor, bo treba govoriti s sodiščem, ki ne govori tvojega jezika, treba bo plačati prevajalce, treba bo plačati druge pravnike, zato bomo imeli dražji dostop do pravne zaščite. Tako bomo imeli sistem, ko bodo močnejši postali močnejši, šibkejši, pa še šibkejši. Ta sistem bo dejansko instrument protekcionizma. Manjše družbe bodo težko dostopale do trga in če upoštevate, da se za večino patentov prijavljajo malo in srednje podjetja, potem vidite, da bo to velika težava. Hvala, sedaj pa gospod Ferreira, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Vemo, da eh, potrebujemo takšno patentno varstvo, do katerega bodo lahko dostopale gospodarske družbe, mm, individualni prijavitelji, univerze in tako naprej. Vendar pa tak sistem, kot ga imamo pred seboj, sproža številna vprašanja in zaskrbljenost. Uh, ni bilo dovolj dolge javne razprave v zvezi s tem in uh, sam postopek so vodili interesi velikih industrij v najbolj industrializiranih državah. Predlog za enotno patentno sodišče, s čimer se izgubi suverenost nacionalnih sodišč za to področje, eh, prinaša seboj določene in očitne nevarnosti. Gre za pravno mm, omejitev veljavnosti patentov, eh, gre za zmanjšano možnost za posredovanje državljanov in eh, gospodarskih družb. Poleg tega pa imamo tukaj tudi težavo z jezikovnim režimom zakonom in eh, težavo z razumevanjem statutov ter privilegijev, ki jih bodo imeli tisti, ki bodo do tega laže dostopali. Hvala. Hvala, gospod Paksas. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Opozoriti želim na nekatere težave, ki bi se lahko pojavile. Evropski patentni urad naj bi izboljšal kakovost strojnih prevodov v tri glavne jezike - angliščino, nemščino in francoščino. Jeziki drugih držav in strojne prevode v te jezike pa potem dobijo mnogo manj pozornosti. Zato bo morda trajalo več kot leto dni, da bi zagotovili visoko kakovost prevodov v določene jezike, vključno z litovščino, ki je precej zapleten jezik države, kot so Litva, morajo imeti na voljo zadostno prehodno obdobje, zato da bodo tudi podjetja in MSP-ji iz Litve imeli ustrezen dostop do strojnega prevajanja. Prevajanje specifikacij patenta mora biti javno in javnost mora biti obveščena o tem, kakšne pravice ima imetnik patenta. In neustrezni prevodi bi lahko škodili podjetjem. Hvala. Hvala, štiri minute, gospod Nibler. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod minister, kolegice in kolegi. Patentna zaščita v Evropski uniji traja zelo dolgo in je zelo draga, stane desetkrat več kot na kitajskem ali v ZDA. Številni kolegi so že govorili o tem. Če bomo danes opoldan sklenili zakonodajo na tem področju, potem bomo res dosegli pomemben mejnik na področju razvoja skupnega trga. To je, še enkrat ponavljam, pomemben mejnik v razvoju notranjega trga. In zato želim tudi sama začeti tako, da se toplo zahvalim vsem kolegicam in kolegom, poimensko bom poimenovala poročevalce, to so gospod Rabkaj, gospod Balsara in gospod Lene, pa tudi številni drugi kolegice in kolegi tukaj v Evropskem parlamentu, ki si že deset let oziroma deset let ja, prizadevajo za zakonodajo na tem področju, niso se pustili voditi lačne čez vodo, vsi so konstruktivno delali za to, da bi enotni patent lahko zaživel prihajam iz Bavarske in tam je veliko malih in srednje velikih podjetij. Dolga leta, kolegice in kolegi, dolgo mi že govorijo o tem, da bi enotno patentna rešitev bila dobra za celotno Evropsko unijo in ta enotni patentni sistem bi lahko bil spodbuda za inovacije, za rast in tudi za zaposlovanje v Evropski uniji. To bo še posebej koristilo malim in srednjim podjetjem podjetjem, kajti oni nujno potrebujejo enotni patentni sistem. Mala in srednja podjetja so namreč tista, ki usposabljajo mlade, oni so tisti, ki zagotavljajo delovna mesta v Evropi in oni so tisti, ki imajo največji potencial za inovacijo v Evropski uniji. Zato mislim, da bi bilo zelo dobro, da sprejmemo ta patent. To bo vodilo do manj stroškov, do krajših postopkov, do manj birokracije in če bomo to storili, potem bomo res opravili dobro delo, zato vas vse prosim, da to podprete. V odboru za industrijo že dolga leta govorimo o tem, dolgo smo razpravljali o predlogih komisije v zvezi z aktom za mala podjetja in ena od glavnih tem je bila ta, da Mali podjetniki niso tako mobilni na notranjem trgu, kot bi lahko bili in del problema je tudi, da nismo imeli enotnega patentnega sistema v Evropski uniji. Prav tako želim omeniti težak porod te zakonodaje na področju patentov. Veliko kolegic in kolegov je o tem že govorilo. Od 70 let že govorimo o tem. Jezikovni režim je predstavlja veliko oviro. 13 let sem tukaj že v Evropskem parlamentu in s to temo smo se dolgo leta ukvarjali. Več kot 90 odstotkov patentnih prošen je v angleščini. Tudi sama imam rada svoj jezik, še posebej svoj bavarski dialekt, ampak, gospe in gospodje, mislim, da je pristop treh jezikov dober in upam, da bodo odprta vrata, dovolj mamljiva za Španijo in za Italijo. Upam, da bo tudi gospod komisar še naredil kaj na tem področju, zato da bo na koncu res 27 držav članic dobilo dobro rešitev na tem področju. Sedež enotnega sodišča za patente seveda ni idealna rešitev, sedaj bomo imeli tri sedeže, to je klasičen primer evropskega paradoksa, ampak kakorkoli že v parlamentu o tem nismo odločali. Komentarji, ki jih lahko preberemo v poročilu na lastno pobudo gospoda Leneja, so ustrezni in na koncu želim končati tako, da opozorim, da je najboljše sovražnik dobrega in to velja tudi za enotni patentni sistem. Upam, da bomo danes dosegli zelo veliko večino za to, da dejansko sklenemo tisto, o čemer tako dolgo govorimo z komisijo in svetom. Upam, da bomo dosegli dober rezultat in upam, da boste podprli naše predloge. Hvala. Nibler, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Flašikova Benova. Dve minuti. Ďakujem veľmi pekne. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, sprejetje enotnega patentnega sistema, ki bo sobival za nacionalnimi sistemi, to poskušamo že nekaj let. Komisija je podala več predlogov in če bomo to sprejeli, bo mogoče vsem podjetjem ponuditi enako zaščito. Svoje izume bodo lahko zaščitili na evropski ravni. Visoki stroški so razlog, zakaj imetniki patentov niso bili deležni enotne patentne zaščite, oziroma je niso iskali. Stroški se ocenjujejo na 22 do 26 tisoč evrov, sedaj pa bodo stroški znižani na samo 680 evrov. To bo zagotovilo tudi boljše možnosti za vse in enoten sistem bo enostavnejši, uporabniki pa bodo upravne stroške lahko znižali za do 80 odstotkov. Tako bomo zagotovili dejanski prost pretok blaga in storitev v Evropski uniji. To bo spodbudilo tudi naložbe v raziskave in inovacije. Tako bomo lahko dosegli cilj iz strategije 2020, namreč, da bi 3 odstotke BDP-ja namenjali inovacijam. Zagotoviti je treba tudi ustrezno pravno varnost. Dodati pa želim, da bo parlament moral biti obveščen o vseh zahtevah v zvezi z patenti. Hvala. Hvala se, da pa gospod Manders. Ik wil eh, de rapporteurs bedanken voor hun goede werk. Hvala. Želel bi se zahvaliti poročevalcem za odlično upravljeno delo, vendar pa bi še posebej želel še enkrat izraziti hvaležnost komisarju Brnjeju. Po 40 letih razprave smo prišli, dokodar smo prišli, torej čestitke. Sam eh, prihajam iz eh, dežele Brabant kjer se vložijo po štirje patenti na dan in gotovo bodo naši eh, prebivalci zelo zadovoljni. Odkar sem vstopil v eh, politiko, sem eh, tudi sam vložil um, nekaj patentnih prijav za določene izume, ampak to mi je uspelo samo v Luksemburgu sem uh, odvetnik po poklicu in zato vem, kako zelo težko je zaščititi intelektualno lastnino in zato se še enkrat zahvaljujem komisiji in parlamentu, da imamo pred seboj sedaj ta predlog. Zelo mi je požal, da uh, dve državi nista vključeni v ta sistem in da po 40 letih še nista zmožni uh, spremeniti svojega stališča. To se mi zdi res nerazumljivo. Hvala lepa. To pa je karlo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tošenovski. Vážená paní předsedající, pane komise. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Sprejetje evropskega patenta je že blizu ciljne črte. Mislim, da bo to dejansko spodbudilo konkurenčnost evropskih podjetij prav tako sem z češke trgovske zbornice dobil pozitivno mnenje. To je korak naprej. Sedaj pa moramo poskrbeti, da bo sistem patentov dejansko zaživel. Izpolniti moramo pričakovanje raziskovalcev in podjetij. Sistem mora biti upravno preprost in ustrezno mora biti zaščiten tudi zunaj Evropske unije. Vemo, da dobre namene zelo pogosto spremlja preveč birokracije. Upam, da se to tokrat ne bo zgodilo. Hvala. Hvala lepo, sedaj pa. Gospod Angorakis. Hvala lepa. Ta patentni sistem bo le še okrepil monopole v Evropski uniji in na svetovnem trgu. tako bodo določene skupine dobile le še več pravic in monopol na področju znanja bo še okrepljen. Še težje bodo delavci dostopali do dobrin in storitev na področju zdravja, farmacevskih proizvodov in tako naprej. Namreč ti bodo predmet eh, kapitalističnih špekulacij. In na podlagi celega skupka predpisov bo eh, skupno sodišče vendarle eh, prevladalo nad nacionalnimi sodišči, ki danes vendarle upoštevajo celo vrsto ukrepov in poleg tega bo šlo za proizvodnjo. Hvala, gospod Morganti. Um, potrebno bi bilo še zmanjšati stroške v vseh državah, v katerih se želijo vlagati patenti, kar bi za mala in srednja podjetja pomenilo znižanje stroškov za vsako patentno prijavo, kar je bistvenega pomena v kriznem obdobju. Ampak, če bi res želeli kaj prihraniti. Bi morali izbrati en sam uraden jezik, ki iz različnih razlogov ne more biti noben drugi kot angliščina. In ta um, trojnost, torej trije jeziki, uh, pa dajajo misliti, zakaj sta francoščina in nemščina privilegirana jezika v primerjavi z drugimi. Uh, Eh, tudi Evropska komisija je za EPSOVE razpise za zaposlovanje pristala na te tri jezike. Torej, v redu, eh, prihranek pri, pri stroških je nekaj dobrega, ampak potem pojdimo s tem do konca, brez teh absurdnih privilegijev za francoze in nemce. Merci, Gospa Gallo, hvala, gospa predsedujoča. Kot so že kolegi povedali, Evropa že 40 let pričakuje evropski patent. Sedaj ga imamo skoraj v rokah, sedaj doživljamo zgodovinski trenutek in zato se zahvaljujem komisarju Brnjeju. Ta patent je neizogibnega pomena za spodbujanje inovacij. Eh, za spodbujanje naložb evropskega gospodarstva v raziskave in razvoj. Evropsko gospodarstvo potrebuje inovacije in potrebuje več ustvarjanja, saj številke, ki jih imamo na voljo, niso razveseljujoče. Dan danes se 60 tisoč patentov vlaga v Evropi, medtem ko se jih istočasno 172 tisoč v, na Kitajskem in preko 200 tisoč v Združenih državah Amerike. Zato to bitko izgubljamo in moramo se na to odzvati. Svežen marsikdo kritizira, marsikateri univerzitetni profesori in strokovnjaki, ki menijo, da ta pravni okvir ni. Um, brez napak. Strinjam se z deloma z njihovimi kritikami, vendar pa si ne smemo dopustiti, da bi nas akademske razprave zaustavile. To, kar je tu pomembno, je učinek tega pravnega svežnja na evropsko gospodarstvo. Saj se bo strošek prijave patentov za šestkrat zmanjšal od 30 tisoč evrov kolikor stane danes eh, prijava patenta na evropski ravni, se bo strošek znižal na približno 6 tisoč evrov. S tem se bo povečala konkurenčnost naših podjetij. Torej, pomembno je, da vzpostavimo koherenten sistem za enotno varstvo eh, in to na podlagi izkušenj Evropskega patentnega urada in ob spoštovanju mnenj Evropskega sodišča. Eh, mnenja, ki je bilo izdano 8. marca 2011. Pomembno je, da končno premostimo težave, ki jih povzroča 118. člen Lizbonske pogodbe, eh, v skladu s katerim je eh, potrebno soglasje v, svetu, v svetu glede jezikovnega režima. In ob sedanjih okoliščinah eh, in političnih ter pravnih težavah, s katerimi se moramo soočiti, je to najboljši rezultat, do katerega smo lahko prišli. Zato želim uh, toplo čestitati gospodom Rapkaju, Baldasareju in Leneju za njihov trud, potrpežljivost ter občutek za dosego kompromisa. Uh, s tem, ko bomo dali temu novemu pravnemu okviru priložnost, eh, bomo lahko ugotavljali tudi, kako bo deloval, katere bodo njegove šipke in katere njegove močne strani in evropsko zakonodajno telo ga bo v prihodnje še lahko na tej podlagi izboljševalo. Zato želim. Uh, povedati še to. E, iskreno upam, da si bosta Španija in Italija premislili in da bosta pristopili k enotnemu patentu, e, saj bo to močno prispevalo k okrepitvi notranjega trga. Hvala. Gospod Ludvikson. Najlepša hvala. Mislim, da bi morali pozitivno gledati na novi patent Evropske unije. Očitno ga bomo končno spostavili. To je dobra reforma. Ozračje inova za inovacije je tako izboljšano. Preproste je bo zagotoviti patente in tudi stroški bodo nižji. Izboljšani bodo tudi pogoji za delo inovativnih evropskih podjetij, kar pomeni, da bomo dobili boljši položaj v vedno zahtevnejšem mednarodnem okolju. Pomembno je, da v Evropi zagotovimo rast in ustvarimo nova delovna mesta. Patent Evropske unije, Evropski patent je ena od boljših novic v zadnjem času. Nekateri pomisleki so sicer argumentirani. Meni se zdi, da Ta dogovor sicer ni popoln, je pa dober kompromis. Nova pravila so dobro uravnotežena, novi patentni sistem bo primeren za to, čemu je namenjen. In zato bom seveda podprl ta dogovor. Skrajni čas je, da začnemo tudi delati to, kar eh, govorimo. Moltes gracias, señora president. Dear commissioner, dear colleagues, Gospod Balces iz Ramona. Gospod komisar, spoštovane kolegi, kolegi in kolegice, danes je odličen dan za Evropo, za državljane in za podjetje. Po desetletjih dela bomo imeli končno patentno varstvo. To je korak naprej za enotni trg. A Španija se ne bo pridružila temu velikemu evropskemu projektu mislim, da je žalostno, da Španija zaradi takšnih nacionalističnih razlogov ne želi sodelovati. Zaradi tega bo tisoče inovativnih podjetij oškodovanih zaradi te izjeme. Prihajam iz Katalonije, ki vsako leto ustvari več kot 30 odstotkov španskih patentov in zato sem izjemno presenečen. Sam bom ta evropski patent podprl. S tem namreč krepimo enotni evropski trg in zagotavljamo blaginjo. Vedno več kataloncev želi zato neodvisno državo znotraj Evropske unije. Hvala. Modri karton. Gospod Tremoza in Balsels, a spremete vprašanje gospoda Lopeza iz Turisa? Hablando de nacionalismos. Če že govorimo o nacionalizmih, eh, se sprašujem, glede na to, da ste nacionalist, eh, kako eh, bi vi kot katalonec sprejeli to, da se bi v primeru patentnih sporov morali obračati na tri sodišča v jezikih, ki niso vaši jeziki. In uh, zato ta nacionalistična retorika, ki ni španska uh, retorika, v bistvu pravi, da boste sprejeli patent v takšni obliki, kakršna je. Spoštovani kolega, uh, dovolite mi, da povem, da je angliščina tudi naš jezik. In na univerzi v Barceloni se predavanja eh, podajajo v angleščini in v katalonščini. In povdaril sem, da katalonske družbe zelo veliko izvažajo na evropski trg in da bo za nje ta evropski patent pomenil bistveno lažje postopke. In zato uh, sam predlagam, da se Eh, da ne nasprotujete temu evropskemu projektu, saj je danes pomemben dan za Evropo. Masip Hidalgo would also like to question. Gospod Masip Hidalgo vam prav tako želi zastaviti vprašanje. Sprejmete? Yes. Gospod Balces? Uh, Še eno vprašanje vas čaka. A ga sprejmete? Signor Hidalgo. Gospod Hidalgo. Acabo de escuchar que el nacional... Slišal sem ravno kar, da je nacionalizem škodljiv za eh, gospodarske družbe in zato vas sprašujem, kolega Tremoza, zakaj ne zapustite nacionalizma, ki je tako zelo škodljiv za katalonska podjetja? Bien, respondo a mi kolega Masip, diciendole... Prav, naj odgovorim kolegu Masipu, rekoč, da sem katalonec in počutim se katalonec in evropejec. In naj mu povem še to, da v Kataloniji, kjer je na zadnjih volitvah skoraj dve tretjini voljivcev glasovalo za stranke, ki se zauzemajo za referendum za neodvisnost, eh, je Gre torej za regijo, za Katalonijo v Španiji, ki največ izvaža, v kateri imamo na tisoče profesionalcev, ki dnevno prodajajo zelo velike količine svojih proizvodov povsod po svetu. In zato ni razloga, da se ne bi počutili ponosni na to, kar smo kot narod dosegli. Hvala. Vojčehovski. Jena ja, lep dobar galo. Eh, gospod Wojciechowski ma besedo za minuto. Wiedział kiedyś, ilekroć miałem rację. No ale przechwala. Winston Churchill je nekega dne dejal, da vedno, ko sem imel prav, sem bil v manjšini. Tudi sam sem bil v manjšini, ko smo govorili o sladkorju, na primer. In prav sem imel. Tudi danes sem v manjšini. Vsaj glede na to, kar smo do sedaj slišali. Sam sem namreč proti temu sistemu. Zakaj? Proti sem zato, ker v moji državi na polskem ta projekt zavračajo akademiki in znanstveniki. Družba ga zavrača. Vsi namreč vidijo, da se bodo stroški za pridobitev patenta povišali, se posebej za MSP-je. Vsi ti ljudje v moji državi vidijo, da bomo ščitili interese tistih velikih akterjev, škodovali pa bomo manjšim subjektom, ki bodo imeli, imeli težji dostop do sodišč in do pravnega varstva. Sam sem proti patentiranju življenja, proti patentiranju bioloških postopkov. Ta sistem je uperjen proti kmetijstvu. Kmetijstvo bo še ena veja gospodarstva. Sam sem proti in bom tako tudi glasoval. Gospod Karinš cijenjena prekšarata iz konze kolegi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice. V tej dvorani in ne samo v tej Evropske uniji, vsi govorimo o krepitvi enotnega trga. Vsi govorimo o tem, da potrebujemo gospodarsko rast. Razumemo namreč, da brez gospodarske rasti Evropa izgublja, da bomo izgubljali denar in da ne bomo več imeli sredstev za ohranjanje dragih socialnih sistemov pri življenju. Vprašanje se seveda zastavlja, kako zagotoviti ta sredstva, kako zagotoviti napredek. Pomembno je, da naše vlade govorijo o proračunski disciplini, če želimo doseči naše cilje. Drugič, sam vidim veliko priložnosti na področju delovne zakonodaje za trg dela. S tem bi namreč okrepili gibanje naše delovne sile, s tem bi zagotovili rast. Več moramo investirati v izobraževanje, v raziskave in razvoj. Tako bomo vse državljane in državljanke pripravili na to, da bodo lahko prišli do teh sredstev. In tukaj se nahaja ta težava. Če želimo to prihodnost za vse naše državljane in državljanke, potem se moramo zavedati, da je težko zagotoviti varstvo evropskega patenta za vse te osebe. Imamo eh, težave povezanje eh, s prevajanjem, sodišči in tako dalje. In o tem danes govorimo. Spoštovani kolegi in kolegice, po približno 40 letih pogajanj smo končno dosegli trenutek v času, ko lahko ustvarimo potencialni enotni evropski patent in patentno varstvo. Seveda ta sistem ni popoln. Dve državi, Španija in Italija, si se mu ne želita pridružiti. Ampak v 25 državah članicah Evropske unije bo vsako novo podjetje, vsak novi izumitelj, inovator imel priložnost, da uporabi ta enostaven sistem in da se odloči za evropski enotni patent. V ZDA in na japonskem je ta postopek desetkrat cenejši. Imamo priložnost, da okrepimo našo konkurenčnost. Morda to ni popolna rešitev, je pa dobra rešitev, ki bo ponudila temelje za naš prihodnji razvoj. Na ta način bomo lahko pomagali tem inovatorjem tem ljudem, ki bodo pomagali Evropi. Hvala. Hvala, gospa Tikao. Minuto imate. Hvala za besedo. E, in sistem, ki ga imamo, preprečuje inovacije, preprečuje napredek. Zato eh, potrebujemo učinkovito varstvo in, eh, evropskih patentov. To je zato priložnost za eh, zaščito patentov. Eh, ki bodo veljali na celotnem ozemlju Evropske unije ali samo na delu Evropske unije. Ravno tako to prispeva k znižanju stroškov za približno 70 odstotkov in e, tudi pristojbine so določene ob upoštevanju situacije malih in srednjih podjetij. Eh, jezikovni režim mora biti seveda takšen, da države članice ne bodo prikrajšane in strojno prevajanje gotovo ni način, ki um, omogoča vsem državam članicam, da bodo eno, enako zastopane. Hvala. Gospa Ris ima na voljo eno minuto. Hvala. Uh, Gospa predsedujoča, gospod komisar, ta teden je zgodovinskega pomena za evropske družbe. Po več kot 30 letih smo končno zaključili s sterilnimi polemikami o e, patentu. Saj gre tukaj predvsem za objektiv, da se zaščitijo evropska podjetja, njihove inovacije in da se zmanjšajo stroški. E, Zato je um, izredno pomembno poudariti številke in ne vem, odkot je kolega Vojčevski potegnil številke, ki jih je citiral uh, s novim evropskim patentnim svežnjem bomo inovatorjem e, gotovo lahko zagotovili večjo pravno varnost uh, Eh, ravno tako bomo zagotovili boljše pogoje našim inovatorjem in raziskovalcem. Evropski patent je gotovo mm, dobra popotnica za njihovo delo, ni pa dovolj. Dejstvo je, da naši inovatori in raziskovalci potrebujejo tudi kapital, da bodo lahko vlagali v eh, svoje delo, s čimer se bo izboljšal naš položaj na svetovni ravni. Hvala. Gospod Antonijo Masip Hidalgo ima besedo. Gospa predsedujoča, žal mi je, ampak to, kar imamo danes pred seboj, ni evropski patent. Diskriminacija španščine napram francoščini in nemščini, pa čeprav se španščina bolj govori. Zmanjševanje stroškov, kar naj bi bil pomemben razlog, Eh, ne more biti dovolj močan razlog, potem bi se morali omejiti samo na angleščino. Poleg tega se tukaj vzpostavlja sodno varstvo, ki uh, ogroža tudi suverenost sodnega varstva v državah članicah. Poleg tega se tukaj niti ne upošteva mnenja generalnega pravobranilca. Hvala. Uh, Hvala, gospe Kasteks, trenutno ni med nami, torej dobi besedo gospod Repo, izvolite. Arvojša, puhem jaz, olen mielenkino. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Z velikim zanimanjem sem poslušal vse, ki so se danes že oglasili. Mislim, da bi morali na tem mestu podariti pomen patentov za mala podjetja. Patenti in druge oblike zaščite inter pravice intelektualne lastnine so vedno pomembnejše v zadnjih desetletjih. Konkurenčnost podjetij je vedno bolj odvisna od inovativnosti teh podjetij. Približno 80 odstotkov novih delovnih, mesti, ne, delovnih mest so v zadnjih letih ustvarila mala podjetja. Veliko inovacij, ampak relativno malo podjetij se odloča za patente. Eden od razlogov je ta, da se mala podjetja osredotočajo na nacionalne trge kjer patenti niso tako pomembni. Drugi razlog je, da mala podjetja pogosto ne morejo zaprositi za patente. Tega si ne morejo privoščiti. Trenutno patent za celotno Evropsko unijo stane v, veliko, veliko več kot pa v ZDA, naprimer. In to ni dobro, če želimo, da naš notranji trg deluje dobro. Patenti bodo pomembni za prihodnost EU in za izvajanje strategije Evropa 2020. Patenti namreč izboljšajo raziskave in razvoj, obenem pa tudi za poslovanje, tudi če ne eh, posredno. To je pomembno. Hvala tudi gospod Kovačni v dvorani, tako da prehajamo k postopku CatchDI. Gospod Kelly ima besedo. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Včeraj po 60 letih truda smo dobili Nobelovo nagrado za mir. To je eden od dosežkov. Danes, po več kot 30 letih, smo dosegli v narekovajih enotni patent. Nekateri so veseli. Komisar Barnier je govoril o dinamičnem kompromisu. Če bomo s tem izboljšali konkurenčnost, je seveda to dobra stvar. Če bomo potrebovali če bomo dobili več patentov, potem je to uspešen sistem. Kolegica Galo je dejala, da imamo 60 tisoč patentov na leto v Evropske unije. Če bomo izboljšali to številko, potem bo napredek se, očiten. Seveda bi radi, da se tudi Španija in Italija pridružita temu sistemu. Zanima me, če komisar Barnier meni, da se bo to zgodilo in kdaj se bo to zgodilo, zakaj, kako bomo olajšali ta postopek. Najlepša hvala, gospod Zver spoštovani gospod komisar cenjene kolegice in kolegi tudi jaz eh, bi želel čestitati gospodu lehnu baldassarriju in pa rapkayu in seveda gospodu komisarju za odlično opravljeno delo. enotni patent potrebuje konkurenčno evropsko gospodarstvo evropsko gospodarstvo ki izgublja v geostrateškem smislu svojo konkurenčno prednost ki jo je vedno imel predvsem zaradi treh stvari zaradi inovativnosti zaradi inventivnosti in zaradi kreativnosti evropskega gospodarstva. prav eh, ta reforma bo ponovno vplivala na rast eh, teh eh, značilnosti predvsem pa bo omogočila da se bodo mala in srednja podjetja lahko ponovno dvignila predvsem v smislu inovacij ki bodo posledično cenejše in pa zaradi večje varnosti pravnega okolja. podpiram eh, tudi siceršnje delo vas gospod eh, komisar tudi meni je hudo da eh, bo zaradi tudi slovenski jezik prikrajšan zaradi kršenja jezikovne enakopravnosti ampak vendarle če bi se odločal med to slabšo izbiro in pa vsem dobrim kar prinaša patent bi se zagotovo odločil za podporo patentu in to bom tudi storil. enființarea unui eh, tribunal unic va institui un sistem coerent. Hvala, gospod predsedujoča. Sistem enotnega sodišča za patente bo gotovo koristen Eh, koristno bo to še zlasti za programsko opremo. Eh, trenutno stvari potekajo zelo različno v različnih državah članicah in zato bi imel določena priporočila za eh, to bodočo strukturo. Zelo pazljivi bomo morali biti pri zaščiti novih tehnologij in programske opreme e, in zato to moramo biti pozorni, če želimo imeti kvalitetne patente in se izogibati sporom pred sodišči. Eh, v prihodnosti bomo morali imeti na voljo boljše prevode in zato moramo računati na specialiste za to področje, medtem ko strojno prevajanje gotovo k temu ne prispeva. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar Brni. Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom za zaključek te razprave in se najprej zahvalil vsem, ki so podali svoje mnenje, da so to storili iskreno in odprto. Morda eh, se bom dotaknil nekaterih odzivov bolj eh, na hitro. Eh, omenili ste te uh, Evropsko sodišče, um, ki bo izključeno sedaj iz uh, teh postopkov, ampak uh, to ni res, gospa Lichtenberger. Evropsko sodišče bo še vedno vključeno v urejanje tega področja. Gospod Barnje, samo za trenutek, če se lahko ustavite zaradi nemškega tolmačenja, ampak v redu, sedaj lahko nadaljujemo. Uh, torej, gospa Lichtenberger, zato da ne bi um, imeli nesporazumov, Evropsko sodišče uh, se bo gotovo izreklo v zvezi z evropskim patentom in to v vseh členih, ki ga zadevajo. In novo sodišče za patente bo skupno sodišče za vse države članice in bo kot tako moralo spoštovati iste zahteve in obveznosti kot vsa druga nacionalna sodišča in ravno kot tako bo moralo Evropskemu sodišču postavljati vsa morebitna vprašanja za razlago obeh uredb kakorkoli um, to ni konec zgodbe. Gospa Riz pravi, da je ta napredek potreben, da pa ni zadosten. S tem se seveda strinjam. Mi smo sedaj pripravili okvir. Od sedaj naprej bomo pa morali delati na operativnih uh, podrobnostih, na tem, kako se bo to uh, izvajalo in to bomo morali pripraviti do prvega semestra 2014 ko bodo eh, prva mala in srednja podjetja začela uporabljati ta enotni patent. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so nam čestitali za upravljeno delo, gospod Karimš, gospa Galo, gospa Maltrom in tako naprej. In seveda govorim vam kot komisar. Uh, pripeljali smo do te točke delo, ki je trajalo zelo veliko časa. Eh, vsi naši zaposleni so se s tem ukvarjali in vsa predsedstva, eh, zlasti v zadnjih nekaj letih, ter vsi trije poročevalci, eh, vsi ste zelo trdo delali na tem in z zelo pretanjenim občutkom za posamezne točke, ki jih ni lahko razrešiti, še zlasti to vprašanje jezikovnega režima. In zato je bilo treba pristopiti eh, z občutkom za splošni interes Evropske unije. Seveda eh, sem slišal tudi mm, povsem legitimna občutja se strani gospodov Masipa Idalga, Eh, in gospoda Lopeza in tako naprej. Ampak seveda, vrata ostajajo odprta, kdaj se bosta Španija in Italija pridružili temu sistemu, bo stvar njune odločitve in izbire, vendar pa vrata ostajajo odprta in gotovo bo to odločitev lažje sprejeti, eh, ko bomo poznali eh, Eh, odločbo Evropskega sodišča v zvezi s tem vprašanjem. Tako da eh, tudi sam se vam zahvaljujem za sodelovanje, za sodelovanje z nami in za sodelovanje s svetom. Ta faza do katere smo prišli danes, je dejansko mejnik, mejnik za evropsko konkurenčnost, eh, inovativnost, intelektualno lastnino in tako naprej. In naj se odzovem še na, gospoda, na to, kar sta rekla gospod Čimanski in gospod Henan, vsak na svoji strani plenarne dvorane. Dejansko m, mm, ni eh, pravično govoriti, da bomo s tem evropskim patentom dali več moči močnim in eh, še dodatno ušteljati šibili šipke. To ni res. To je dejansko napredek, dosežek, ki bo predvsem um, služil malim in srednjim podjetjem, ki uh, eh, dosedaj svojih patentov niso mogla primerno zaščititi, zato ker je bilo to predrago. Uh, to ceno, ta strošek od 27 do 30 tisoč evrov bomo sedaj znižali in to je bistven dosežek še zlasti za MSP-je. Uh, ki eh, predstavljajo 21 milijonov od 22 milijonov vseh podjetij v Evropski uniji. Tako bodo lahko dejansko izboljšali lastno konkurenčnost. Hvala. Eh, Sedaj pa v imenu ciprskega predsedstva sveta, minister Lukas Luka. Kirja Provedre, ak se vodimo meli, dobro gino vodljiv. Heredizu... Najlepša hvala. Naj najprej pozdravim dejstvo, da so tako številni govorniki danes tu v dvorani izrazili svoje strinjanje z mnenjem sveta, da je prišel čas, da se res posvetimo temu eh, svežnju evropskega patenta. To bo namreč eh, temeljni kamen za naša prizadevanja za ukrepitev gospodarske rasti. To bo omogočilo Evropski uniji, da bo izšla iz trenutne krize. Potrebno pa je bilo veliko časa in energije, da smo prišli do zaključka. Eh, Predhodna predsedstva so tako kot ciprsko predsedstvo v to vložila veliko truda in zato smo zadovoljni, da vidimo, da smo sedaj prišli do nekih rezultatov. Zato se želim zahvaliti parlamentu za odlično sodelovanje pri tej izredno pomembni zadevi. Najlepša hvala, gospod minister. Sedaj bodo dobili besedo še poročevalci. Najprej gospod Lene, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej se želim zahvaliti vsem pri tej razpravi. Zahvaljujem se torej gospodu Bernieju. Mislim, da smo dejansko naredili velik korak naprej za mala in srednja podjetja. Naj vam podam samo en preprost primer trenutno, brez tega patentnega svežnja, brez sporazuma o sodiščih, je tako, da malo in srednje podjetje vloži prošnjo za patent. To je tako ali tako že drago, kajti v 27 državah članicah je treba vložiti prošnjo. In če želi uveljaviti ta patent proti velikim, ki kršijo ta patent, mora uložiti pritožbo v 25 državah članicah. Vsako malo in srednje podjetje bo tako potisnjeno ob rob preživetja. Praktični primer je tak, da tisto veliko podjetje uloži ugovor proti manjšemu in manjši je potem prisiljen sprejeti nek dogovor. In če želi majhen izkoristiti oziroma uveljaviti svoj patent, se veliko podjetje pritoži v 25 držav članicah in to povzroči zelo velike stroške za mala in srednja podjetja. V prihodnosti več ne bo tako, mala in srednja podjetja bodo imela veliko korist od tega, kajti to bo zagotovilo večjo patentno varnost. Samo en postopek bo in en postopek bo veljal za Evropo v 25 držav članicah. Prvič bo zagotovljena enakost med velikimi in majhnimi. To je odločujoče, za vse, kajti to je velik korak naprej za male in srednje podjetja in vse, kar so številni povedali danes, je pravzaprav neumnost in to moram kar tako povedati. Prav tako ne bo nihče podvržen diskriminaciji. Španija in Italija še vedno sodelujeta, to pomeni, da bodo vsi patenti, ki bodo veljali v Španiji in Italiji, prevedeni v vse jezike. Nov sistem prav tako ne nadomešča starega, ampak ustvarja dodatno možnost. Ostajajo torej vse možnosti, ki so obstajale prej v zvezi z nacionalnimi patenti, v zvezi z sporazumom glede patentov. Gre le za to, da bomo imeli dodatno možnost in to zagotavlja širše možnosti za mala in srednja podjetja. Danes bomo naredili velik korak naprej to je eden najpomembnejših zakonodajnih svežnjev v tem mandatu in Evropa bo danes res naredila velik korak naprej. Hvala. Hvala, gospod Lene, sedaj pa gospod Baldasar, izvolite. Ja, hvala, predsedujoča. Seveda se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so podali svoje mnenje, ampak želel bi citirati še nekaj uh, Ehm, kar pogosto citira kolega Lene in sicer boljše je sovražnik dobrega. In mislim, da je to v bistvu ton vseh prispevkov, tudi kritičnih, ki smo jih tukaj slišali. Imamo rezultat pred seboj. Ta rezultat je ehm, neizpodbitno pozitiven. Seveda, lahko bi imeli tudi boljši rezultat, ampak danes je rezultat takšen. Podatke vidite vsi dejansko se bistveno znožujejo stroški in to tako v fazi uh, patentne prijave in veljave patente in v fazi um, patentnih sporov. Uh, Trenutno je pristopilo 25 držav, jaz upam, da jih bo kmalo 26 in morda tudi 27 in za vse te države smo postavili trijezični sistem. Seveda, dragi kolega Morganti, tudi sam sem prepričan, da je italijanščina najlepši jezik na svetu, najbolj muzikalen in najbolj harmoničen, ampak Če um, v Evropi 45 odstotkov vseh prijaviteljev patentov to počne v angleščini, v manjšem odstotku v nemščini in v francoščini in celo naši um, prijavitelji patentov italijani v 98 odstotkih svoje pri, patente prijavljajo v angleščini, potem mislim, da je to jezik, ki gotovo služi tudi eh, eh italijanskemu gospodarskemu in podjetniškemu ustroju. Tako da eh, čeprav je sistem kompleksen, čeprav gre za enotno uporabo patenta v vseh državah, ki bodo pristopile k tej mednarodni pogodbi, k, ob tem imamo še prehodno obdobje, eh, s pomočjo katerega bodo evropske tehnološka podjetja eh, laže začela uporabljati vse inštrumente, ki jih bodo imela na voljo. In, eh, torej, ob vsem tem, kar se zdi morda zapleteno, sem sam prepričan, da bomo prišli do primernih rezultatov in upam, da moja država ne bo ustrajala na poti, za katero ni nobenega eh, utemeljenega razloga in to še zlasti na tem področju, kjer Um, gre za inovacije in za njihovo zaščito in zato vsi ti razlogi niso na višini tega, za kar si prizadevamo. Sedaj pa kolega Bernard Rabke. Gospod predsedujoča, gospod Baltazar ima prav. Tudi meni se zdi italijanščina kar najlepši jezik. In to pravim kot Nemec. Ampak tukaj ne podeljujemo nagrade za lepoto jezika. Gre za patent. In gre za to, da bi zaščitili malo in srednje podjetja in da bi zagotovili dober sistem za MSP-je. Še več kot 18 let sem v tem parlamentu in redko kdaj sem bil priča takšni razpravi, ko bi nasprotniki neke zakonodaje govorili tako kontradiktorne si stvari. In nekateri so dejansko govorili sami proti sebi. Gospod Lopez je sam sebi nasprotoval dvakrat v enem stavku. Spoštovanje, morate mi razložiti, kako vam je to uspelo. Gehen, Ampak, nekateri smo dejansko zadeve prebrali in zadeve razumemo. Prav gotovo sedaj čisto vsi poslanci sedijo v pisarnah in berejo dokument, o katerem bodo danes glasovali. Zaenkrat tega še niso naredili, kajti drugače ne bi govorili takšnih neumnosti. In še nekaj želim povedati. Še enkrat se bom spustil v vprašanje patentne zaščite. Ta svežen nič ne govori o podeljevanju patentov. To sploh ni vključeno v ta svežen. Gre za patentno zaščito in patent, ki je do sedaj bil podeljen, bo še vedno lahko podeljen, tisti, ki pa ni mogel biti podeljen, pa še vedno ne bo mogel biti podeljen. Gre samo za zaščito. O tem govori gospod Lene. Če želimo nekaj zaščititi pred sodiščem, potem mora biti to brez dvoma zagotovljeno v vseh državah članicah oziroma v 25-terici. Če nekdo reče, da bo to bolj drago sedaj za MSP-je, potem je to njegova skrivnost, kako je do tega prišel, ampak to prav gotovo ni mogoče, to ni verjetno. Dejansko bo to cenejše za mala in srednja podjetja. Še nekaj želim povedati. Če govorimo o gospodarskem prostoru, o tem, lahko povem, kar veliko. Veliko govorijo o tem in fiskalni pakt je pokazal, kaj lahko storimo tukaj. In fiskalni pakt smo sklenili popolnoma zuna evropskega okvira. In nekateri so bili dejansko za to. Mi smo to rešili. Rešili smo, da bo Evropsko sodišče imelo besedo v sodnem postopku. O ničemer drugem ne gre. Že od začetka ni šlo o ničemer drugem. Še nekaj vam povem. Kdor bo danes glasoval proti patentnemu svežnju, igra igro velikih, igra igro velikih podjetij proti MSP-jem. O tem ni dvoma. Hvala lepa, gospod Rabkaj. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom. Hvala, gospod komisar. Hvala, gospod minister. Hvala lepa za to izjemno zanimivo razpravo. Govorili smo o treh poročilih v zvezi z evropskim patentom, glasovali bomo danes ob 12. Zasedanje prekinjam do 12. Hvala.